Dobro jutro, kolegice in kolegi. Dobrodošlice tudi gostom. Začenjamo z drugim delom našega sestanka, sestanka odbora za regionalne zadeve. Naša glavna točka danes zjutraj je izmenjava mnen z latvijskim predsedstvom sveta o njihovih prednostnih nalogah na področju, za katero je odgovoren naš odbor. Ta izmenjava mnen dopolnjuje izmenjavo mnen, ki smo imeli včeraj s komisarko Krecu. Latvijsko predsedstvo izpostavlja pomen kohezijske politike pri zmanjševanju gospodarskih in družbenih razlik in prispevanju k rasti in zaposlovanju. Ena od prednostnih nalog bo, da bomo izpolnili predpogoje za gladek start novega programskega obdobja. Prav tako bo predsedstvo posebno pozornost namenilo umestnemu pregledu glede teritorijalne agende 2020, vlogi MSP-jev in vlogi malih in srednje velikih urbanih področji v Evropi in tudi makroregionalnim strategijam. Kar se mene tiče, bi pozdravila mnenje ministra, kako bi lahko povečali koherenco in doslednost prihodnega Evropskega sklada za strateške naložbe z obstoječim glavnim evropskim instrumentom za investiranje v rast in delovna mesta kohezijske politike. Predlagam običajni format za izmenjavo mnen. Najprej bom povabila ministra, da poda uvodno izjavo, potem pa bom besedo dala članom odbora za njihova vprašanja. Začeli bomo s krogom koordinatorjev. Zelo sem vesela, da lahko dam besedo finančnemu ministru Latijskega predsedstva sveta, gospodu Janisu Reilsu. Prosim, beseda je vaša. Godo ta prekšala, ta je skund. Hvala lepa. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad zahvalil za včerajšnji čudovit sprejem, ki je bil organiziran z vaše strani, gospa predsednica. Imel sem priložnost poznati kar nekaj poslancev odbora. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj in lahko predstavim prednostne naloge latvijskega predsedstva v svetu Evropske unije. Prav tako zelo cenim priložnost za možnost o razpravi o kohezijski politiki. To je ena najpomembnejših evropskih politik, ki ustvarja rast in delovna mesta. Letos je 25. obletnica, odkar je Latvija postala spet samostojna in je ušla izpod jarma Sovjetske zveze. Deset let odkar smo postali članice Evropske unije in leto odkar smo prevzeli evro. Prezem nalog Latvije v svetu ni samo velika čast, temveč tudi velika odgovornost. Latvija bo predsedstvo izkoristila za to, da bomo nadaljevali po začrtani politični poti in za krepitev ponovnega zagona gospodarstva. Državljane Evropske unije zanimajo konkretni rezultati, ki izboljšujejo njihovo vsakodnevno življenje. Lani so evropske institucije upravile veliko dela pri oblikovanju prednostnih nalog za nov institucionalni ciklus. Te prednostne naloge so v strateškem programu Evropskega sveta, v programu TRIA in tudi v političnih smernicah predsednika Evropske komisije, pa tudi v delovnem programu Evropske komisije za leto 2015. Latvijsko predsedstvo je opredelilo tri prednostne naloge. Konkurenčna Evropska unija, digitalna Evropska unija in Evropska unija, ki ukrepa globalno gledano. Kohezija se nanaša na konkurenčno Evropsko unijo. To je povezano tudi z vizijo nove komisije, kar se tiče krepitve rasti in delovnega programa za leto 2015. Še naprej želimo krepiti konkurenčnost Evropske unije in spodbujati gospodarsko rast. Strukturne reforme, ki so že bile izvedene ali so še načrtovane, fiskalna disciplina na tem mora temeljiti rast v naslednjih letih. Rast, ki ustvarja nova delovna mesta, ne pa novih dolgov za naslednje generacije. V tem kontekstu bo ključno vlogo odigrala reformirana kohezijska politika. Tukaj so pomembni trije elementi. Preden bi podrobno očrtal prednostne naloge na področju kohezijske politike, bi rad povedal nekaj o naših izkušnjah, izkušnjah Latvije. Kohezijska politika je veliko prispevala k razvoju moje države. Ustvarila je predpogoje za uspešno odeležbo Latvije na skupnem trgu. Prav tako smo dobili priložnost, da smo se lani pridružili evroobmočju. Ko smo se leta 2004 pridružili Evropski uniji, je bil BDP Latvije samo 47 odstotkov evropskega poprečja. Leta 2013 pa je znašal že 67 odstotkov. To pomeni, da smo, ne glede na krizo v zadnjih desetih letih, se približali poprečju Evropske unije in to za 20 odstotkov. To je velik dosežek, ključno vlogo pa je odigralo sofinanciranje iz evropskih skladov. Vesel sem, da smo tak razvoj dogodkov videli v vseh treh baltskih državah in tudi v večini novejših držav članic. Latvija je kriza, Latvijo je kriza še prav posebno prizadela. BDP je padal za 25 odstotkov. V takih razmerah so bile naložbe iz evropskih skladov ključnega pomena. Naša prednostna naloga latvijske vlade je bila, da zagotovimo, dolgoročni naložbeni načrt, da prilagodimo poslovne ukrepe in podjetja na nove razmere. Evropski programi so skušali zaščititi tiste državljane, ki so bili najbolj ranljivi v krizi. Evropski skladi so, znašali, so prispevali 70 odstotkov vseh javnih naložb. Včeraj, ko smo imeli izmenjavo mnen glede absorpcije sredstev, smo se pogovarjali tudi s predsednico. Odstotek v Bolgariji je zelo podoben, 73 odstotkov. Latvija se je vrnila na pot odločne trajnostne rasti leta 2011, zahvaljujoč fiskalnim ukrepom in dovolj naložbam iz EU. To je spet zagnalo gospodarstvo, ki je izvozno usmerjeno. V zadnjem desetletju je vpliv naložb na rast BDP bil najvišji v Latviji. 1,8 do 2 odstotka je to znašalo. Latvijska vlada je kohezijsko politiko vedno gledala kot naložbeno politiko in ne politiko preusporeditve. V prejšnjih obdobjih smo razrešili kar nekaj strukturnih gospodarskih težav, kar se tiče okolja zaposlovanja, prometa med drugim. Evropski skladi predstavljajo visok odstotek skupnih nalož po naši državi, zato rezultati te politike pritegnajo pozornost širše javnosti, vlade in politike. Latvija ima še veliko izzivo na poti konvergence. Relativno nizka vrednost produktivnosti, inovacij visoka trajnostna brezposobnost in revščina. Ti elementi so del izzivov, s katerimi se bomo soočali tudi s pomočjo evropskih investicijskih in strukturnih skladi, skladov v obdobju 2014 do 2020. Storil bom vse, kar je v moji moči, da bi nadaljeval delo prejšnje vlade in da bi zagotovil, da bo kohezijska politika še vedno učinkovita naložbena politika v Latviji. Latvija prevzema, je prevzela predsedstvo na začetku novega reformiranega kohezijsko-naložbenega ciklusa 2014-2020. Evropske regije se še vedno soočajo z veliko gospodarskimi izzivi. Imamo nizko rast, visoko brezposobnost in nizke ravni naložb. Reformirana kohezijska politika je ključno orodje v rokah regij in držav članic, za uspešno prebrojitev teh težav. Države članice in komisija pospešujejo sprejete akcijskih načrtov, to so storili v drugi polovici lanskega leta, vendar pa večina akcijskih načrtov še ni bila odobrenih. Decembra Evropski svet potrdil Junkerjev naložbeni načrt, poglobitev letega, ta predvideva nov Evropski sklad za strateške investicije. Prav tako je sporočilo komisije povabilo k razširitvi instrumentov na področju kohezijske politike. Tako bomo še okrepili delovanje tega sklada. Konec lanskega leta je bilo vprašanje polne porabe sredstev v obdobju 2007 do 2014 tudi izpostavljeno. Komisija aktivno dvostransko z državami članicami spodbuja učinkovito absorpcijo sredstev iz prejšnjega programskega obdobja 2007 do 2014. Med drugim semestrom 2014 je Evropska komisija organizirala široko razpravo o urbani dimenziji, da bi izvedeli več o tem, o dodanem vrednosti in osebini te politike. Glede na trenutne razmere in glede na dosežke italijanskega predsesa bomo v svetu nadaljevali na tem področju. Ena od prioritet Latvije letos bo, da dosežemo dogovor, kar se tiče večletnega proračunskega okvira in proračuna za 2015. Ti predlogi sprememb so ključnega pomena za dober začetek programskega obdobja 2014 do 2020 in za izpolnitev potencijala kohezijske politike. Latvija računa na podporo Evropskega parlamenta pri teh dosejih. En od prioritet latvijske vlade je tudi poglobitev Evropskega naložbenega načrta. Ta je dobil veliko podporo v svetu, po sklepih Evropskega sveta decembra je Evropski naložbeni načrt tisti, ki dopolnjuje že obstoječe evropske programe. Želimo si zagotoviti dobro načrtovanje na začetku programskega obdobja, kar bo omogočalo ustrezno absorpcijo sredstev. Popoln pregled rezultatov bo na voljo konec leta 2015. Poleg tega Menim, da potrebujemo razpravo o administrativnih zmogljivostih. To je ključnega pomena za praktično uveljavitev reform, ki, ciljajo, ki imajo eh, za cilj specifične ukrepe. Evropski državljani pričakujejo rezultate nove reformirane politike in te rezultate lahko dosežemo le, če si zadamo praktične cilje za izvedbo. Prav tako želimo nadaljevati, še poglobiti Evropski naložbi načrt, ki je dobil podporo sveta. V skladu sklepi sveta decembra je pomembno povedati, da je to dodatek že obstoječim evropskim programom. Mislim, da so strukturni skladi instrument, ki lahko ponudijo naložbe že sedaj in lahko ustvarjajo delovna mesta in zagotovijo rast. Evropski strateški naložbeni načrt je priložnost za izboljšanje ozračja glede naložb na dosleden način. Latvijsko predsedstvo bo nadaljevalo svojim delom po sklepih sveta, ki smo jih sprejeli med italijanskim predsedstvom. Države članice morajo razviti programe glede na letna priporočila, in oceniti priložnosti, ki jim jih nudijo finančni instrumenti. Junija na neformalnem sestanku ministra za kohezijo smo načrtovali razgovor o tem. To bo v Rigi. Poleg tega v sodelovanju z Evropsko komisijo organiziramo drugo konferenco o kohezijski politiki o izzivih kohezijske politike 2014-2020. Cilj te konference je, da zagotovimo razpravo in izmenjavo mnen med znanstveniki in raziskovalci na eni strani in tistimi, ki sprejemajo odločitve in izvajo politike na drugi strani. Potrebno je ustvariti politiko, ki temelji na dokazih. Spoštovane kolegice in kolegi, reformirana kohezijska politika ni samo strateški naložbeni instrument Evropske unije, ko bi naj dosegli cilje strategije Evrope 2020, temveč to prinaša tudi zagon za teritorijalno kohezijo. Latvijsko predsedstvo, kar se tiče teritorijalne kohezije, bo posebno pozornost namenilo vprašanju razvoja urbane agende v EU. Razprave o vsebini in oblike bodo potekale in nadaljevali bomo delo prejšnjih predsedstv. Mislimo, da lahko urbani program Evropske unije pomeni boljše ukrepe v mestih in izboljša kakovost življenja in tudi poveča produktivnost. Čakamo že na mnenje parlamenta o urbani dimenziji. To bo po našem mnenju pomemben prispevek k razpravi o programu za urbani razvoj Evropske unije. Kot poseben prispevek strani sveta bomo spregovorili o majhnih in srednje velikih mestih v tem urbanem razvoju. To je tema, o kateri do sedaj še nismo prav veliko govorili. To vprašanje bo tema razprav na neformalni medvladni ravni. Najpomembnejši dogodek pa je načrtovan za 10. juni. To je neformalni sestanek ministrov na teh področjih. In tukaj bomo sprejeli sklepe glede izzivov in možnega potencijalnega razvoja majhnih in srednje velikih mest v okviru urbanega programa Evropske unije. Poleg tega se načrtuje tudi razprava v formatu sveta o urbanem razvoju in to bi potem naj zaključili leta 2016 na konferenciji. Luksemburško predsedstvo bo tudi nadaljevalo te naše prve začete korake. Gospa predsednica, Evropski parlament in še prav posebno odbor za regionalni razvoj je znatno prispeval k novi kohezijski politiki 2014-2020, zato da bi to postalo resnična naložbena politika, ki bo za cilj imela rast in ustvarjanje delovnih mest. Računam na to, da bo Evropski parlament še naprej nadaljeval s podajanjem prispevkov pri uspešnem izvajanju kohezijske politike v regijah in da bomo pokazali otipljive dosežke na tem področju našim državljanom. Zanašam se na sodelovanje z Evropskim parlamentom in še prav posebno z vašim odborom med latvijskim predsedstvom. Hvala lepa za vašo pozornost. Poskušal bom odgovoriti na vaša vprašanja glede na črto latijskega predsedstva in veselim se odprte izmenjave mnenj. Hvala lepa. Thank you, minister. Thank you. Hvala lepa, minister. Hvala lepa za to podrobno predstavitev. Sedaj pa bomo zastavili vprašanja. Začenjamo s koordinatorji. Gospod Van Nistelrooy, prosim. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het Nederlands uh, spreken. Hvala lepa. Predsednica, govoril bom nizozemsko. Mislim, da greste v pravo smer. Naložbe so pomembne. Pomembno je, da Evropa poskrbi za državljane, mesta in regije. Manjše vprašanje. Dejali ste, da so dosežki italijanskega predsednika nekaj s čimer boste poskušali nadaljevati. Samo pol leta imate na voljo, dobro je, da imamo trojko. In predvsem imam sklepe italijanskega predsedstva. Zapisano je, da se italijansko predsedstvo skuša zauzeti za redno razpravo o kohezijski politiki na neformalnih formatih sveta. Tukaj nimamo formalnega sveta in poskušati potem predstaviti sklepe v gajko. To je zelo pomemben sklep. Italijani so torej sprejeli sklepe glede kohezijske politike in tudi glede upravljanja in odnosov s semestrom. Imeli smo tudi prvo spravo o strategiji EU 2020 v svetu za splošne zadeve. To je bila dobra metoda. Sedaj pa sem si ogledal vaš urnik. Junija se bodo sestali ministri, torej zadnji mesec. Tukaj sedaj mislim, da ni prave kontinuitete, pravega sodelovanja. Drugo vprašanje. Prioritete na ministerski konferenci. To mislim, da je vrhunec če tako želite, vaše, vašega vodenja kohezijske politike. Katere so tiste prednostne naloge? Med italijanskim predsedstvom smo veliko govorili o Junkerjevem načrtu. Mislim, da ni potrebno samo hvaliti načrta, potrebno je tudi dejansko pogledati, kateri so tisti sektori, ki potrebujejo največ naložb. Pogledati moramo, kaj lahko prispevate vi, kaj, lahko, kar morajo prispevati države članice in tudi tvegani kapital. Je potrebno zagotoviti, tega bi dobro naj zagotovil Junkerjev načrt, vendar pa potrebno je vse skupaj jasno argumentirati in imeti jasna stališča. Torej, sprašujem po vsebinskih prednostnih nalogah za ministersko konferenco in mislim, da bi morali naš odbor gotovo vključiti tudi v to delo, predsedstvo pa tudi politične skupine. In še nekaj. Včeraj sem podal pripombo o makroregijah. Tukaj je zapisano, da se vam to zdi zelo pomembno. Lahko to bolj podrobno opišete, v katero smer razmišljate, to je zelo pomembna tema, vendar pa mislim, da ne smemo sedaj ustvariti mozaika makroregij. Vse skupaj je potrebno dobro pripraviti. Tudi pri širitvah bi prosil nobenih več razen tistih napovedanih. To je vse. Hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo zanimivo je bilo. Thank you. Thank you. Hvala lepa gospod Van Nistelrooy, gospa Krel. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, predsednica. Gospod minister, z velikim zanimanjem sem spremljala vaše uvodne besede in spremljam tudi to, kako cenite kohezijsko politiko, ne samo za Latvijo, temveč za celotno Evropsko unijo. Mislim, da razumete iz lašnih izkušenj, da je kohezijska politika ena od tistih naložbenih možnosti, ki so zelo pomembne. In zato bi rada prosila, če bi lahko, ko se boste lotili Junkerjevega načrta, pazili na to, da bo povezava s kohezijsko politiko navzoča. In strinjam se s kolegom Van Nistelrojem kar se tiče vprašanja, da potrebujemo potem tudi svet za kohezijsko politiko. Italijansko predsedstvo je s tem začelo, to mislim, da je bilo veliko pomoč, to je bilo koristno. Parlament pa že vrsto let zahteva samostojni ministerski svet za kohezijsko politiko. Zaenkrat nismo bili ravno uspešni, Zato smo zelo podpirali italijansko predsedstvo v namerah, da bi to uspelo in upam, da boste vi to tudi nadaljevali. Tako bi resnično potem dobili priložnost povezave naložbenega programa Junkerja s kohezijsko politiko. Na splošno pa lahko povem, da je angažma tudi pri vprašanju svežih sredstev za naložbe v Evropski uniji pomembno, kajti seveda države članice nimajo na voljo toliko sredstev, kot bi bilo potrebno. Drugo vprašanje. Upravičeno ste izpostavili tudi pomen urbane politike. Komisija ima to na dnevnem redu in kar se tiče razmer, o katerih je v tem trenutku Evropska unija, se mi zdi zelo pomembno, da se s tem nadaljuje. Imate na tem področju kakšne konkretne predstave, kaj boste storili za časa predsedstva? Morda bi lahko z vidika gospodarske krize, pa tudi tega, da prihaja do nasproti v družbi razvili tudi urbano politiko, morda bi jo lahko nekoliko reformirali. Kakšne črte imate na tem področju, da bi dosegli, da bi dosegli napredek tudi tukaj? Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. EKR ne želi zastaviti vprašanja, tako da sedaj dobi besedo gospod Jakovčič. Da, dobro jutro svima. E, želim se ja zahvaliti. Hvala lepa, dobro jutro vsem. Rad bi se zahvalil ministru za njegovo nazočnost tukaj in za uvodne besede. Tako kot prejšnji govornik bi rad povedal, da je jasno, da je ključna tema za naš odbor kohezijska politika. Zahvaljujem se vam za namen latijskega predsedstva, da nadaljujete s to politiko. To potrjujejo vaše lastne izkušnje in izkušnje veliko evropskih držav. Kot ste dejali, bi marsikatera evropska država bila v veliko težjih razmerah, če ne bi bilo evropske kohezijske politike v zadnjih desetih letih. To, kar vidimo sedaj, pa je povezava sinergija med Junkerjevim naložbenim načrtom in kohezijsko politiko. Tukaj bomo morali biti zelo previdni in tudi modri. Omogočiti moramo sinergijo med obema instrumentoma, med starim in novim. O tem smo govorili včeraj in bomo govorili o tem tudi še v naslednjih dneh. Gre za znatno soto denarja, ki nam gotovo lahko omogoči resne naložbene korake v naslednjih mesecih in letih. Prepričan sem, da mi vsi, ki sedimo tukaj, si želimo ponovnega zagona evropskega gospodarstva. Če nam to ne bo uspelo, bomo izgubili verodostojnost v očeh naših voljivcev in bomo odgovorni za razvoj dogodkov v času našega mandata. Makroregionalna strategija. Danes imamo štiri makroregionalne strategije. Alpsko, Tonovsko-Jonsko, Baltsko in še eno. Zavzemam se za makroregionalno politiko premisa je, da moramo videti prave rezultate te strategije. Poleg Baltske, delno Donavske, bi se sedaj morala začeti tudi Jadransko-Jonska. To odlično zamisel moramo izvesti. To je odlična ideja za nekatere dele Evrope, ki potrebujejo tak načrt. Ne smemo pa se ostaviti, še preden začnemo zaradi preveč idej, ki jih imamo. Rad bi slišal vas, da mislite, da je tega. Hvala. Ja, najlepša hvala. Gospa Vana, izvolite. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, minister. Rada bi se izredno pridružila predhodnikom kar se tiče pomena urbane agende, agende mest v tej politiki, še prav posebno za dosego ciljev strategije EU 2020. Mesta igrajo na tem področju še prav posebno vlogo. To je še prav poseben izziv za mesta in zato morajo tudi prispevati. Zato me zanima, kakšne konkretne ukrepe boste izvedli za okrepitev mest še pa posebno, kar se tiče manevrskega prostora in zmogljivosti za naložbe. Glavno vprašanje pa se nanaša na makroregionalne strategije, še prav posebno na Donovsko, prihajam iz Avstrije in vedno pogosteje slišimo, da bi naj imeli novega koordinatorja za Donovsko, za strategijo za Podonavje. In ta uskrevalna funkcija naj bi bila dodana temu, kar imamo že sedaj. Slišimo razprave v komisiji in to pravzaprav je protislovno temu, če si pravzaprav želimo, da bi ne GD regija upravljala s tem skupaj, temveč da bi se regije same upravljale. Zanima me, kaj je novega na tem področju glede te funkcije. Hvala lepa. Hvala, gospod Damato. Ja, hvala in lepo pozdravljeni vsi. Tudi mene moram priznati, Junkerjev načrt malce čudi. Jasno je, da bo ta načrt izjemno pomemben za prihodnost Evrope, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi dobili neke konkretne podatke o tem načrtu, zato da bi odpravili dvome, ki so jih izrazile različne skupine. Ogromno različnih ciljev imamo. Pač nekaj jih imamo v kohezijskem načrtu, nekaj pa v Junkerovem načrtu. Um, upamo, da se bomo uspeli izogniti kakršnokoli prekrivanju na tem področju in upamo tudi, da ne bomo preusmerili sredstva iz enega sklada drugega oziroma iz ene politike v drugo politiko. Upamo, da to ni namen Junkerovega načrta. Najlepša hvala. To je bil prvi krok naših vprašanj. Zdaj pa vas prosim za odgovore na to skupino vprašanj, na kar bomo nadaljevali z drugimi eh, vprašanji člani odbora regije. Izvolite. atbildot par prioritātēm, tātad es vēlētu. Jā, nelipši hvala sam za uprašanja. Glede prioritet. Želimo sprožiti razpravo v zvezi s kohezijsko politiko. Namen te razprave je, kako vključiti to politiko v delovne programe. Položiti moramo dobre temelje na začetku tega obdobja in zagotoviti tudi, da, bo finan, da bodo finančna sredstva koristno uporabljena rezultate v zvezi s tem programskim obdobjem lahko pričakujemo na koncu letošnjega leta. Menimo tudi, da se moramo pogovoriti o administrativni zmogljivosti. Administrativna zmogljivost je namreč ključen predpogoj za uspešno izvajanje teh eh, reformiranih politik, če želimo um, doseči konkretne rezultate. Davkoplačevalski denar moramo smotrno uporabljati. To od nas eh, vsi državljani pričakujejo. Ampak to lahko dosežemo samo, če bomo položili, kot rečeno, zdrave temelje za izvajanje politike. Eden izmed naša, ena izmed naših prioritet je tudi investicijski načrt in pa uspešno izvajanje investicijskega načrta. Svet je izrazil podporo tej odločitvi in v skladu s eh, decembrskimi sklepi sveta bo ta strateški načrt dopolnjeval že obstoječe načrte. Torej ne bo jih zamenjal, ampak jih bo dopolnil. Skoraj vsi predstavniki skupin so postavili tudi vprašanje v zvezi s eh, strateškim načrtom za investicije. Ehm, na no, prvo kot prvo napovem, da smo zelo zadovoljni, da je bila spreta uredba pravočasno. Ehm, veselimo se zdaj, da bomo imeli dovolj časa, da na ravni um, delovnih skupin preučimo to uredbo. Vem pa, da so roki za ta decembr izjemno ambiciozni in upamo, da bo ta predlog v zvezi s strateškim načrtom šel skozi svet, kar se da uh, hitro, pri tem pa moramo računati seveda tudi na vašo podporo zaradi, kot rečeno, predvsej ambiciozne časovnice za sprijetje um, tega akta. Veselimo se konstruktivnih razprav, tako tu v parlamentu, kot tudi na svetu, zato, da bi zagotovili, da bomo s tem investicijskim načrtom prinesli konkretne odgovore na težave, s katerim se soočamo, zlasti, da bomo omogočili um, pač. Uh, boljše investicije. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bo ta načrt dopolnjeval strukturne in kohezijske sklade, da se bo vse skupaj dobro uklapljalo. Pri tem pa se moramo najprej pogovoriti z državami, članic, državami članicami. Bolj precizne odgovore v zvezi s tem pa vam, lahko, vam bom lahko ponudil potem, ko se o tem pogovorimo na Ekofinu. Спасибо. Eh, tātad eh, jautājums par. Dobro, bom nadaljeval z naslednjim vprašanjem. V zvezi s uh, našimi prioritetami na svetu za splošne zadeve. Kohezijska politika je, kot rečeno, eden izmed temeljev naše, naših prizadevanj. Zelo smo zadovoljni sklepi, ki so bili sprejeti na svetu za splošne um, zadeve v zvezi s šestim kohezijskim poročilom, še pod italijanskim predsednikom odrede. Tam eh, smo tudi dobili smernice za bodoče ukrepe na tem področju. Načrtujemo, da, bo, da se bomo z ostalimi ministri pragmatično pogovorili v zvezi s tem, zato da bi zagotovili, da bodo razprave imele neko dodano vrednost. Glede kohezijske politike, ki naj bi postala morda tudi predmet razprav na svetu za splošne zadeve, tu pa smo zelo odprtega doha, morda bomo sprejeli to vrstno odločitev. Želimo pa obravnavati predvsem vedike, ki so namenjeni krepitvi kohezijske politike in eh, kako lahko ta doprispeva k doseganju ciljev iz strategije 2020. V kohezijskem programu oziroma eh, vsi imamo visoka pričakovanja glede naše, naše kohezijske politike. In pomembno je, da z rezultati, ki jih bomo dosegli znotraj te politike, nekako upravičimo ta up pričakovanja davkoplačevalcev. Eh, Naslednje vprašanje se je nanašalo na makroregije in makroregijske strategije. Ja, tudi mi smo mnenja, da so makroregije izjemno pomembne v smislu zagotavljanja ozemeljske kohezije. Pri tem pa mislim, da lahko uporabljamo že obstoječe instrumente in strukture. Ni nam pa treba vzpostavljati nekih novih struktur in sprejemati novih zakonodajnih aktov programe ne potrebujemo več finančnih sredstva, ampak moramo bolj učinkovito uporabljati to, kar že imamo in usklevati programe in pa strukture, ki smo že sprejeli. In tu bi se želeli zahvaliti italijanskemu predsedstvu in pa predlogu komisije v zvezi s jadransko-jonsko pobudo, ki je bila lani uspešno sprejeta skladno s, eh, s decembrskimi sklepi sveta. Zdaj pa naj bi komisija sprejela tudi predlog za ukrepanje za četrto makroregijo, torej alpsko makroregijo. Na svetu smo že pripravljeni začeti razprave v zvezi s tem. Skupaj s komisijo nameravamo tudi organizirati revizijo oziroma forum za revizijo uh, v zvezi z Balsko regijo, to bo potekal, ta forum bo potekal 15. in 16. 15. In 16. junija v Rigi, če se ne motim. Eh, runājot par pilsētvidi, pilsētvidi stratēģiju, ko pieminēja arī. Eh, Glede urbānih politiki in urbāne agende, tudi to vprašanje bilo kar pogosto slišati zdaj. Na različnih forumih in v različnih skupinah so deležniki opravili celovite razprave glede nujnosti ažuriranja urbane politike. Ampak zaenkrat nismo dosegli nobenega konsenza v zvezi s tem, kakšna naj bi bila končna podoba te urbane politike. Kljub vsemu pa ostajajo neka področja, glede katerih se strinjamo. Naprimer, programe za urban razvoj potrebujemo, to je jasno, Eh, ključno pri tem pa bo ozaveščanje glede problemov in glede ključnih izzivov, eh, ki se jih moramo lotiti. Obstaja veliko političnih inicijativ na tem področju urbane politike, ampak včasih ni, ne, ne gredo vse v isto smer, tako rekoč. Tako da moramo zagotoviti, da bodo politike delale v eno smer, zato da bodo tudi investicije bolj ciljno smerjene. Te, teh urbanih izzivov prav tako ne moremo odpraviti oziroma se jih lotiti, ne da bi upoštevali drugih izzivov na drugih področjih. Tudi pri urbani politiki moramo upoštevati, da ne štartamo vsi iz enake stopnje razvoja v različnih državah članicah. Tako da moramo pač to politiko prikrojiti različnim krajem, tudi glede na velikost. Eh, večina deležnikov meni, da so programi za eh, urban razvoj nekaj, kar naj bi sestavile države članice v sodelovanju s komisijo, z mesti in z drugimi teritorijalnimi eh, entitetami. V zvezi s tem poteka že ogromno aktivnosti, ki pa jih je treba harmonizirati, zato da bo rezultat vseh teh aktivnosti en in celovit, enoten eh, načrt za urbani razvoj. Naše predsedstvo namerava nadaljevati z razpravami, ki so že bile začete, nameravamo tudi te razprave bolje usklojevati na ravni Evropske unije, zato da bi v končni fazi dobili v programe za razvoj um, urbanega okolja, ki bodo bolj učinkoviti in ki, do, ki bodo imeli bolj učinkovit uh, učinek na ozemljski razvoj. In v zvezi s tem se veselimo tudi mnenje, mnenja Evropskega parlamenta v zvezi s to urbano dimenzijo evropskih politik. S tem mnenjem se ne maravamo tudi mi izjemno pomagati v smislu bogatenja razprav na evropski ravni. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala za vaše odgovore. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjim sklopom vprašanj. Gospod Bogovič je prvi. The floor is yours. E, dovolite najprej spoštovani minister da vam iskreno čestitam za uspehe ki jih je latvija dosegla v zadnjih letih. E, odločno ste stopili na pot reformne politike fiskalne stabilnosti in kot ste iz e, vašega nagovora zelo jasno povedali je pri tej rešitvi latvije iz globoke krize v veliki meri zaslužna tudi kohezijska politika zato ste res na pravem mestu, kjer vas razumemo in tudi eh, povsem podpiramo ta vaša, eh, vaša stališča. Prihajam iz eh, Slovenije, kjer smo malce manj odločno se lotili teh reformnih korakov, tudi v smeri fiskalne stabilnosti, zato se nam je ta kriza malce podaljšala in sem pripričan, da bi tudi mi morali storiti to, kar ste storili vi razumem, kaj pomeni dvigniti BDP iz 47 na 67 odstotkov. Tudi v Sloveniji smo rabili tam eno desetletje, da smo od sredine 90-ih eh, pa do vključitve v Evropsko unijo prešli tam iz 59 na skoraj 70 odstotkov razvitosti, sedaj je naša stopnja okoli 85 in vem, kako so ti koraki težki, še posebej v teh kriznih časih in zato mislim da ste res pravi človek ki lahko govori o pomenu kohezijske politike in na nas ki smo v tem odboru je tudi da zagovarjamo podobno kohezijsko politiko tudi v prihodnje če želimo evropo bolj podobno po stopnji razvitosti in tudi eh, bolj konkurenčno. Eh, konkurenčnost ste postavili na visoko mesto, kar mislim je tudi zelo pomembno eh, in iz teh korakov, ki ste jih naredili vi, je tudi ta vaš tretji cilj eh, se pravi Evropa, ki bo ukrepala, ki bo sprijemala eh, odločitve zelo na mestu, eh, tretji cilj vašega predsednikovanja in eh, zato vam želim na tej poti veliko uspehu in danes je bilo že kar nekaj vprašanj na temo junckerjevega paketa in resnično želim, da čim bolj modro zložimo te politike skupaj in da skupaj z junckerjevim paketom in kohezijsko politiko in ostalimi politikami tudi Evropske skupnosti naredimo napremike v tem javnem sektorju, seveda pa da skozi junckerjev paket tudi zbudimo eh, zasebni sektor. Eh, ko smo govorili o urbani politiki, mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da ima Evropa sedaj ta trend, ko je vedno več ljudi živečih v metropolah, Eh, s tem določene ljudje imajo določene prednosti hkrati se pa pojavljajo številni urbani problemi in ko govorimo o teh urbanih problemih je že veliko govora vedno in tudi aktivnosti na področju mobilnosti ljudi na področju kvalitete zraka na področju ustvarjanja novih delovnih mest eh, razvoja šolstva mislim pa da smo bili v preteklosti premalo pozorni na enega od ključnih problemov to je problem povezan z varnostjo z vključenosti ljudi v življenje. Dogodki, katerih priča smo v zadnjih tednih, mesecih, eh, mislim, da so refleksija na to, da se v teh metropolah pojavljajo vedno večji urbani problemi z veliko brezposobnosti ljudi, z od, eh, ljudmi, ljudmi, ki niso socialno vključeni in so odrinjeni na, na rob, eh, rob življenja in zaradi tega so potem takšni eh, ekscesni primeri, kot se odvijajo v Evropi. Tako da pri urbani politiki eh, mislim, da moramo biti v bodoče dosti bolj pozorni na ta varnostni vidik, ki pa ni vidik, ki ga bi reševali z policijo, vojsko, ampak z razvo, kvalitetnim razvojem metropol. Tako da vam želim na tem, točk, na tem mestu eh, dati ta svoj, ta svoj prispevek, hkrati pa me zanima, kakšen je vaš pogled na predvsem ta varnostni vidik v metropolah. Hvala, gospod uh, najlepša hvala, najlepša hvala tudi, ker ste prišli sem gospod uh, minister, da se o tem pogovarjamo. Kar nekaj vprašanj smo slišali zvezi z Junkerovim načrtom. Um, imam pa specifično vprašanje. Vi ste omenili ambiciozno časovnico. In menim, da moramo tudi mi kot pač odbor za regije zagotoviti, da bo regionalni organi vključeni v izvajanje um, tega načrta. Dve tretjini vseh investicij v Evropski uniji opravijo regionalni organi, tako da naša skupina meni, da moramo te regionalne organe v večji meri vključiti v načrtovanje. Torej, moje vprašanje je, kaj boste storili vi in pa Latvijsko predsedstvo, zato da boste motivirali države članice, ne samo za sestavijo nove in svoje načrte, ampak da sprejme odločitve v zvezi s um, investicijami na, na lokalni in regionalni ravni. Če želimo zagotoviti, da bo načrt uspešen, je to ključno. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Gospod uh, Ruas. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ja aproveitar a oportunidade para saudar o Sr. Ministro. Naturalmente, para Najlepša hvala, gospod, um, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljeni, gospod eh, minister v naši sredi. Vam in pa latinskemu predsedstvu želimo ogromno uspeha. Ogromno točk, ki sem jih želel sam nasloviti, so že bile obravnavane v prvem krogu, pa samo pa me zanima sledeče. Opazil oziroma pogledal sem, prebral sem si predsed, um, program predsedstva in različne naslove, integracija Evrope in tako naprej. Omenjena je tudi revizija strategije 2020 v povezavi s sporočilom komisije na to temo. Verjetno lahko to sporočilo komisije pričakujemo nekako sredi februarja. Um, tako da vas prešujem, če lahko potrdite te datume, ki jih, ki jih lahko vidimo v vašem programu. Najlepša hvala elnök asszony köszönöm a szót én is a juncker tervvel kapcsolatban szeretnék kérdezni. najlepsza chwala tudi jaz imam vprašanje v zvezi z junckerjevim načrtom imam podobno vprašanje kot eh, prejšnji govorniki ta načrt zveni malce grandiozno ne vem skoraj da kot eh, propaganda tristo petnajst milijard evrov, a, milijon delovnih mest in tako naprej. Vse skupaj zveni vse zelo visoko leteče. Ampak, če pogledamo Evropsko unijo in se lahko hitro vprašamo, odkje bomo dobili ta sredstva. Bomo ta sredstva črpali iz a, proračuna, bomo samo spremenili podnaslov določenih proračunskih postavk in a, potem te no, na novo prejmenovana sredstva vključili v um, Junkerjev načrt. Glede Evropske investicijske banke pa govorimo o znesku 5 plus 25 milijard, pričakujete pa, da bo privatni sektor dodal še 15 za raziskave in razvoj, izobraževanje in tako naprej. Torej vi pričakujete, da bo privatni sektor pomnožil ta um, osnovni znesek s 15, s faktorjem 15. A ni to malce previsoko pričakovanje, morda ne zavajamo eh, državljanov s to vrstnimi trditvami. Pa še nekaj me zanima. In sicer, kakšno je vaše. Kakšna je vaša naloga kot latvijsko predsedstvo pri izvajanju tega načrta? Hvala, gospa Smolkova. Hvala za slovo. Važeni pan minister, potešilo ma, keď ste. Najlepša hvala. Zelo Zadovoljna sem bila, ko sem slišala, da podpirate makro regijske strategije. Imam pa prošnjo za latvijsko predsedstvo. Kolegi iz Polske, eh, Romunije, sama sem iz Slovaške, mimo grede, torej s kolegi smo. prosili za vzpostavo Karpatske regije. države, ki se nahajajo pri Karpatih, smo v, tel, v preteklosti tesno sodelovali, tako da ne bomo štartali iz ničle in če bi imeli to vrstno makrostrategijo, bi lahko sodelovali še v višji meri. Lahko bi pravzaprav tudi Ukrajini pomagali zlasti pri okoljskih zadevah, pri vzpostavitvi tesnejšega čezmernega sodelovanja in tako naprej. Tako prosim vas, da kot predsedujoča država podprete to našo željo, da se vzpostavi krpatska makrostrategija. Najlepša hvala. Je še kakšno vprašanje? Ne? Potem pa izvolite, gospod minister. Eh, Tātad es gribētu atbildēt. Eh, Jā, ja, najlepšā hvala za vprašanje. bom začel s vprašanjem gospoda Bogoviča, ki je bilo namenjeno meni osebno, torej kakšno je moje mnenje v zvezi s varnostnimi vidiki v urbanem okolju. Ko smo začeli s predsedovanjem, je prišlo pač do teh dogodkov v Parizu in a, ti dogodki so nas zelo užalostili. Potem je tudi naša predsedstvo malce spremenila svoje prioritete na tem področju. In interna varnost v Evropski uniji je ena izmed uh, ključnih uh, prioritet. Tudi naši ministri za zunanje um, zadeve so sprejeli zelo odločne ukrepe. Zdaj pa bomo videli, kako bodo ti ukrepi izvajani v praksi. Ne vem, morda se ne bom lotil vprašanj po kronološkem redu, ampak se bom najprej zdaj le osredotočil na to karpatsko strategijo. Sam pravzaprav podpiram vzpostavitev to vrstne strategije za Karpate. Balska strategija temeli na sodelovanju poslancev balskih držav. To je bil ta temelj uh, za gradnjo te strategije. Tudi jadransko-jonsko strategijo so se stavili na podobnih temeljih in tudi vi imate višegrajsko skupino, ki bi lahko bila dobra osnova za sprejetje karpatske strategije, tako da ne vidim nekakšnega razloga, zakaj do tega ne bi prišlo. Zdaj pa strategija 2020 in pa ta časovnica, ambiciozna časovnica, kot ste opisali. tātad par uh, 2020 uh, stratēģiju. Uh, Tur ir Evro, strateģija Eiropa 2020. Kako doseči cilje te strategije? Vse skupaj bo um, odvisno tudi od novih struktur za gospodarsko upravljanje, od uh, primernega financiranja in tako naprej. Ja, kohezijska politika je v veliki meri prispevala k doseganju ciljev iz strategije 2020. Tudi zadnja reforma te strategije je še okrepila to povezavo s, naprimer, evropskim semestrom in v smislu bolj učinkovitih investicij. Tudi Sven za splošne zadeve igra določeno vlogo pri um, kohezijski politiki in 19. oktobra lani so se ministri pogovorili o tem, kako lahko kohezijska politika um, prispeva k um, reviziji strategije Evropa 2020. In predsedstvo, latvijsko predsedstvo je zelo hvaležno bivšemu italijanskemu predsedstvu. Um, In nameravamo sprejeti potem vse potrebne ukrepe po sprejetju sporočila komisije, ki ga pričakujemo zelo na kratek rok. Revizija strategije 2020 pa mora biti po našem mnenju kar se da celovita, dobro usklajena med različnimi formacijami sveta. Veselimo se torej dobrega sodelovanja z vami in tudi specifično s vašim odborom, ne samo s celotnim parlamentom. Zlasti ne pozabljam, da je oziroma kakšno vlogo ima vaš odbor pri izvajanju kohezijske politike tudi v smislu evropskega semestra in v smislu revizije strategije Evropa 2020. Tātad, eh, vēl eh, jautājumi par eh, programmas ieviešanas aspektiem. Potem pa smo slišali še vprašanje v zvezi s tem programskim obdobjem mi upamo, da se bo proračun za leto 2015 kar se da hitro sprejel, kar se da hitro sprejel in da bomo um, sprejeli tudi te ugram, programe, ki so v skupnem upravljanju, kar se da hitro. Dogovor za to bi bilo dobro sprejeti do 1. maja. Zato, da bi te programe lahko sprejeli in začeli izvajati kar se da hitro. Torej, ja, časovnica je ambiciozna. Zato upam, da lahko računamo na konstruktivno sodelovanje in da bomo hitro razrešili to vrstne težave. Na ta način bomo namreč zagotovili, da bodo programi začeli hitro delovati in da bo gospodarstvo kar se da hitro prejela te investicije, ki jih potrebuje. Isto velja za regije. Ta on, ta tad, E, juncker e, investiciju planu. No pa ne se na koncu lotim še junkerjevega investicijskega načrta. E, Sākot darbu pie šī plāna, es bieži. At... Kosmā, začeli delati na Junkerjevo načrtu, sem se spomnil na anegdoto iz svojega otroštva. Torej, neko zgodbo o neki vasi, kjer noben vrščan še ni videl slona. Nihče si ni znal predstavljati, kako izgleda. Slovom, vsak je sicer imel svoje predstave, ampak nihče ni točno vedel. Potem pa so se starešine v vasi odločili, da je treba poslati delegacijo, da si pogledajo tega slona, da ga narišejo in da bodo potem vsi vaščani imeli sliko pred seboj slona. Odločili so se, da je treba to delegacijo poslati, zato ker je preveč nestrinjanja in tako naprej. Poslali so dva človeka, v svet uh, in uh, na koncu sta našla slona, sta ga narisala in potem ta sliko prinesla nazaj v vas. In vsi so bili presenečeni. Zato, ker si noben ni slona predstavljal kot takega, kot je bil narisan, tako da so bili vsi razočarani. Od razočarjenja so šli vsi spat in ko so se zbudili, so videli, da so na to sliko slona, da je vsak nekaj narisal, vsak vaščan je nekaj dodal. In to v končni fazi sploh ni bil več um, slon, ampak nekaj posem drugega. Slika je bila skratka posem izmaličena v končni fazi. In mislim, da se da lahko potegnemo številne paralele s to zgodbo z Junkrnovim načrtom. Gospoda Katajnena smo poslali, da nariše slona, tako rekoč. Dobro, dan danes imamo vsi sicer fotoaparate na svojih telefonih in tako naprej, ampak gospod Katajnen je pač dobil nalogo, da nekako nariše tega slona, ta investicijski načrt. Naša naloga zdaj pa je, da sprožimo neko razpravo v zvezi s tem načrtom, odkot bomo dobili vse denar iz zasebnega sektorja. Odločiti se moramo, ali so z regionalni akterji v zadostni meri vključeni v izvajanje načrta in tako naprej. Ampak skratka, počakati moramo, da se dokončajo razprave na različnih ravneh. Takrat bomo razumeli, kaj želijo in kaj pričakujejo države članice in sprejeli na podlagi teh informacij nek izvedljiv načrt, ki bo služil svojemu namenu. Tako da moj največji izziv tule je, da bi lahko za uporabo modernih tehnologij poskrbeli, da, ta, da se ta slon ne bo spremenil v pošast, v neko impotentno bitje, tako rekoč. Ampak da bo v končni fazi ta načrt služil svojemu namenu, kot rečeno. E, tako pač gledam tudi sam na našo vlogo. Vem, da bodo razprave izjemno kompleksne, trnave in tako naprej. Tudi v, tej, eh, v tem odboru in v tej hiši obstaja veliko različnih mnen v zvezi s načrtom. Tudi različna pričakovanja smo slišali, ko je komisija predstavila svoj načrt in tudi med našimi ministerskimi razpravami smo slišali, da obstaja ogromno različnih. Um, ehm, pričakovan, ampak v končni fazi bo treba sprejeti nek kompromis. Vem, da uh, se spuščam zdaj že v bolj politične vode, ampak pravzaprav sam ne moram dodati nič konkretnega, preden države članice zaključijo se svojimi razpravami na tem področju, kar se pa se bo zgodovilo, bodi si na februarskem ali pa marčevskem ekofinu. Ampak ja, na ta Junkerjev načrt gledamo kot na strateški investicijski načrt, nikakršnega prekrivanja ne bo z že obstoječimi načrti, dopolnjuje jih, ne, ni pa prekrivanja. In jaz na sredstva računamo tudi iz zasebnega sektorja. Države članice bodo sestavili investicijske projekte. Pravzaprav so države članice že pripravile projekte, ki um, katerih zneski presegajo teh 315 milijard evrov. In to niso nekakšna nepovratna sredstva iz Evropske unije, ampak eh, neka kombinacija na, evropskih in eh, zasebnih sredstev. Torej ogromno zasebnih akterjev bo financiralo projekt, eh, te projekte. Evropska investicijska banka je tista, ki se bo odločala o tem, katerem, o tem, kateri projekti bodo sprejeti. Tudi morda bodo v tem vključene nacionalne investicijske banke. Ne vem, to, to se moramo še odločiti. Razpisi za te projekte so odprti za javnost, zaenkrat nismo imeli nekakšnega roka za oddajo osnutkov projekta. Tudi zasebne investitorje smo eh, spodbudili, da sodelujejo pri tem procesu. Načrt tega investicijskega črta pa ni samo, da najdemo sredstva za projekte in konkretne dejavnosti, ampak tudi, da nekako zagotovimo, da bomo imeli v končni fazi bolj odporen, močnejši trg da bo manj um, zakonov, manj zakonodaje. Prav tako pa želimo okrepiti digitalno agendo, ta digitalni trg. Poskušamo okrepiti te razprave glede digitalnega trga. Druga naša prioriteta pri tem načrtu pa je a, uh, trg energije. Toliko na kratko sem želel izpostaviti samo par elementov tega investicijskega načrta, kako bi v končni fazi lahko izgledal, ampak eh, kot rečeno, lahko o tem še enkrat poročam potem, ko se bodo o tem pogovorili države članice in potem, ko bodo sprejete odločitve na ECOFIN. Hvala. Mister. Najlepša hvala, gospod minister. Na naslednjem sestanku bomo nadaljevali z razpravo potem, ko bo prišlo do odločitev na ekofinu. In takrat se bodo izrisala tudi bolj jasna vprašanja. Odbor regi bo imel seveda sestanke in razprave tudi o tem investicijskem načrtu, če ni nobenih dodatnih pripomb strani kolegov in kolegic. Se zahvaljujem ministru za vaše sodelovanje danes, zato ste predstavili prioritete latvijskega predsedstva na področju regionalne in kohezijske politike. Vsi vam želimo zelo uspešno predsedovanje in lahko računate na polno podporo odbora regij, obenem pa lahko pričakujete tudi zelo veliko vprašanj strani odbora regij. Odbor regij bo tudi tasno spremljal delo predsedstva. Najlepša hvala in veliko sreče pri izvajanju vašega dela. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo cenim, da ste me povabili na današnjo sejo. Zahvaljujem se tudi vašemu odboru za vse trud, ki ga vlagate v programsko obdobje 2014-2020. Upam, da bomo prav tako dobro sodelovali tudi v prihodnje. Najlepša hvala, gospa predsednica spoštovane poslanke in poslanci, se vidimo k malo. Spoštovani kolegi in kolegice, ob pol enajstih bomo nadaljevali z glasovanjem. Zdaj se bom poslovila od gostov, potem pa nadaljujemo z dnevnim redom.

Uh, Spoštovani, pripravljeni smo na glasovanje. Danes bomo glasovali o razrešnici za leto 2013, gre za splošni proračun EU, Evropska komisija. Odbor za proračunski nadzor, odbor KON trenutno pripravlja poročilo, s čimer bomo odobrilo razrešnico za komisijo in sicer za izvedbo poročanja 2013. Odbor Konte je prosila odbore, da pošle svoje stališče do 10. februarja. Koordinatorji odbora Regi so imenovali mene kot poročevalko za, ta, za to stališče. In 30. decembra sem to mnenje predstavila. 11. decembra so bili uloženi vsi predlogi spremem, to je bil tudi časovni rok in dobili smo 38 predlogov spremem. Te smo pregledali, strukturirali in po posvetovanju z poročevalci v senci, z svetovalci sem predlagal tudi 8 kompromisnih predlogov sprememb. Lepo se zahvaljujem vsem članom in članicam odbora za prispevke in predloge sprememb. Zahvaljujem pa se tudi tistim kolegom in kolegicam, s katerimi smo se pogovarjali o kompromisnem besedilu. Predlagam, da se lotimo glasovanja. Imate glasovalni seznam. Da. Če se bo pojavila ta potreba, lahko preverimo glasovanje tudi elektronsko.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 kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 4. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. kompromis 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Pa še predlog spremembe 29. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 30. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno kompromis 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje prosim, da oddate glasove elektronsko. Začetek glasovanja. Glasujemo. Does it work? I close the vote. Konec glasovanja. Trinajst glasov za, eden proti. Izvolite. Najlepša hvala. Želela sem le preveriti, ali ste zabeležili moj glas zaradi tega, ker sem izgubila glasovalno kartico. Yes. Thank you very much. Your vote is in favor. So we have 30. Najlepša hvala. Vi ste glasovali za 34 glasov za. Torej. Najlepša hvala. Vsem se lepo zahvaljujem za dobro upravljeno delo tako. Sprejeti moramo še sklepe koordinatorjev. Jih imate, jih lahko sprejmemo, da sprejemamo sklepe koordinatorjev. Še kaj po točko razno? Ne. Ne. Naj vas opomnim še na naslednjo sejo, ki bo v četrtek 26. februarja od 9. zjutraj do pol sedmih zvečer. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Hvala za vašo pomoč. Hvala vsem. S tem zaključujem sestanek. Hvala.